tako da je stališče sveta sprejeto v skladu z 74. členom našega poslovnika. Bo to podpisal predsednik v prisotnosti sveta danes popovdne. Nadaljujemo s poročilom Moreira o nadzoru izvoza, prenosa, posredovanja in tranzita blaga z dvojno rabo. Ni predlogov sprememb tako da je sprejeto stališče sveta. Nadaljujemo sporočilo Langen o izvedenih finančnih instrumentih. Preden pre, preidemo na glasovanje, dajem besedo komisije. Gospa, gospoda Džani. Hvala, gospa predsednica. Komisija pozdravlja politični dogovor o. Ameja, vendar pa imamo pravne ugovore glede ene določbe v besedilu. Komisija meni, da 67. člen in tretji odstavek tega člena bi moral biti črtan. Komisija meni, da člen 270 morali tolmačiti tako, da je neodvisen pri pripravi delegiranih aktov kar zadeva strokovna mnenja. V sporazumu ta odražajo to tolmačenje, ki sem ga pravkar podal. Tako ni sprejemljivo in je tudi proti 290. členu, da se uvaja obveznost za to, da se posvetuje strokovnjaki pri posebni določbi. Hvala. Besedo sedaj dajem gospodu Langenu, poročevalcu. Hvala lepa, gospa predsednica. Kar zadeva to pravno vprašanje, bi želel tudi predsednik odbora sprejeti stališče. To uh, zahtevo komisije je svet in parlament zavrnil, kajti pri obeh zakonodajnih ustanovah menimo, da ta zahteva ni upravičena. Ampak, gospe in gospodje, naj povem še nekaj več besed o tem projektu. Zdaj, to uredbo o izvedenih finančnih instrumentih sprejemamo eno od temeljev uh, um, ustanovitve oziroma ureditve finančnega trga. Po treh letih uh, po stečaju Lehman Brothers bodo sedaj treba poročati o finančnem instrumentu. Leta 2011 je tukaj se s temi proizvodi trgovalo v višini 708 milijard evrov. Z novo uredbo bodo sedaj nadzorni organi končno dobili v pogled v ta nepregleden trg pred, in zmanjšanje bo tveganje finančnih instrumentov prek centralnih nasprotnih strank, ki bodo sedaj morali tukaj imeti večji pregled. S tem smo sedaj torej ustanovili um, tudi ureditev za tretje države. Na tej mestu bi se zahvalil vsem kolegom in kolegicam, tudi gospodu Barnjeju, torej komisarju. Žal pa moramo gotoviti, da pri tako pomembnem glasovanju ne moremo um, imeti poglobljene razprave zaradi poslovnika. Glede na to, da smo imeli informalni trialog, plediram za to, da bi se te odločbe kmalo spremenile, kajti od junija 2011, odkar poteka razprava v tem parlamentu, je, e, se pogajamo o tem rezultatu znotraj trialoga in o tem ne moremo govoriti znotraj e, parlamenta. V tem pogledu je treba naš poslovnik spremeniti. Hvala lepa, gospod poročevalec uh, Langen. Gospa Bowles, ste želeli besedo? Uh, Najlepša hvala. Slišala sem, kar je povedal komisar glede 67. člena, vendar pa ni naš namen, da bi ta člen črtali ta člen pravi, da pred sprejemom delegiranih eh, aktov se mora komisija posvetovati z ESMO. ESMO ne predstavljajo strokovnjaki iz držav članic, gre za neodvisno regulativno oblast oziroma organ. Torej eh, so neodvisno telo in ne zastopajo strokovnjakov držav članic. Prav tako pa ta člen ne nalaga neke obveznosti. Iz tega razlogov in drugih razlogov se tako ne moremo strinjati z mnenjem komisije, da to člen krši 290. člen ali pa medinstitucionalni sporazum, na katerega se sicer sklicujejo. Prosim, da se to tudi zabeleži v zapisniku. Hvala lepa, gospa Bowles. Zdaj bomo glasovali o poročilu. Začeli bomo z predlogom spremo 39 za, proti, zdržani, sprejeto predlog, eh, kot je bil spremenjen, za, proti, zdržani. Nekje se nekdo oglaša, sprejeto. Zakonodajni predlog, poimensko glasovanje, glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Felicitacijo, raporter. Čestitam poročevalcu. Zdaj bomo nadaljevali s poročilom Okanšahtje. Obravnavali bomo prvi predlog spremembe za proti zdržani sprejeto. Spremenjen predlog za proti zdržani sprejeto. Zakonodajna resolucija, poimensko glasovanje, glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto za veliko večino. Čestitam poročevalki. Poročilo gospoda Kaza o odpravnem sodelovanju na področju trošarin. Eh, predloga sprememb 2014 v vseh jezikovnih eh, različicah, zato o njih ne bomo glasovali v skladu z 157. Eh, členom poslovnika bomo zato potrebovali ustrezno jezikovno rešitev. Tako bomo sedaj glasovali v svežnju za predloge spremem 2 do 11, 13, 15 do 29 za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe 1 poimensko glasovanje glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto z veliko večino. Zdaj pa spremenjeni predlog z glasovanjem z roko za, proti, vzdržani, sprejeto. In zakonodajna resolucija poimensko glasovanje. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto za veliko večino čestitam poročevalcu. Poročilo VON o načrtu prihodkov in odhodkov za leto 2013. Obravnavali bomo predlog resolucije. Začeli bomo s tretjim odstavkom prvotnega besedila pomensko glasovanje za oziroma glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Prvi predlog spremembe, poimensko glasovanje. Glasujemo. Konec glasovanja. In se, adop, se rožote, pardon. Zavrnjen. Drugi predlog spremembe. Glasujemo z dvigom rok za. Proti. Vzdržani. Zavrnjen. Tri, sedmi predlog spremembe. Pojmensko glasovanje. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjen sedmi predlog spremembe pomensko glasovanje. Konec glasovanja. Zavrnjen. Četrti predlog spremembe. Pomensko, eh, dvig, rok za, proti, vzdržani, zavrnjen. Peti predlog spremembe. Pomensko glasovanje za. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjen. Osmi predlog spremembe. Poimensko glasovanje. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjen. Šesti predlog spremembe. Poimensko glasovanje. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjen deveti predlog spremembe pomensko glasovanje. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjen. Sedaj pa resolucijo kot celo pomensko glasovanje. Glasujemo. Konec glasovanja. Nismo glasovali, no pa dajmo zdaj glasovati. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto z veliko večino. Čestitam poročevalcu. Sedaj poročilo Matera o mobilizaciji za eh, Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji. Drugi predlog spremembe za. Proti. Zdržani. Zavrnjen. Tretji predlog spremembe. Za, proti, vzdržani, zavrnjen. Glasujemo o resoluciji, poimensko glasovanje. Glasujmo. Konec glasovanja. Sprejeto. Čestitam poročevalki poročilo Lamasur o spremembi poslovnika zaradi sprememb v odnosih Evropskega parlamenta s institucijami, ki zastopajo nacionalne vlade. Predloge sprememb 1 do 6 odbora za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog sklepa za proti, vzdržani, sprejeto. Čestitam poročevalcu. Postopkovno vprašanje, gospod Migalski. Preden bomo glasovali o Belorusi. Izvolite, gospod Migalski. Hvala lepa, gospa predsednica. Gospe in gospodje, spomnite se, da dva tedna pred, pred dvema tednoma, da smo v Štrasburgu preložili uh, glasovanje o razmerah v Belorusi. En dan zatem gospod Lukašenka ni oprostil oseb, ki so bile obsojene, da so sodelovali v napadih v Minsku. Takrat sem rekel, da bi to brali kot signal naše šibkosti in žal sem imel prav tista mladeničasta dan zatem izgubila življenje. In to povdarja moje prepričanje in to je nauk, kako bi morali ravnati z, gospodom, z Belorusijo in z gospodom Lukašenko. Upam, da tukaj ne bomo stopali nazaj v naših prizadevanjih, da poskrbimo, da bodo ljudje v Belorusiji lahko živeli dostojanstveno. Prosim, da glasujete za resolucijo. Hvala. Hvala lepa. Zdaj gospod protosevič bi prosil besedo Hvala lepa, gospa predsednica. Zelo na kratko, ja, rad bi se navezal na to, kar je povedal gospod Migalski. Res je, tudi jaz se pridružujem njegovemu pozivu, naj danes glasujemo o vseh predlogih spremembah in o resoluciji. Nikakor pa se ne strinjam z oceno gospoda Migalskega o teh razmerah. Mislim, da to ni bil izraz šibkosti in da je bil to razlog za usmrtitve. Verjetno bi so, so usmrtitve se zgodile še pred našim sklepom, na začetku Štrasburskega tedna, eh, pa je to bilo utišano v Belorusiji. Eh, tako da ne vemo, dokdaj je teh usmrtitev prišlo. Če bi rekli, da je naša odločitev pri prispevala k poslabšanju razmer, bi šli predaleč. Takrat smo upali, da se bo politika Belorusije spremenila, vendar pa se žal naši upi niso uresničili, tako da danes vidimo, da um, ne moremo podpreti tega, kar se dogaja v Belorusiji, zato vas prosim, da glasujete za resolucijo. Ja, gospod Vignenin, glede glasovanja, postopkovno vprašanje. Ja, imam postopkovno vprašanje ne bom komentiral. Podpiram to, kar je povedal pravkar gospod Protosijevič. Včeraj zvečer, v zadnjem hipu, eh, je EKR uvedel glasovanje po delih o drugem in šestem predlogu sprememb. Socialisti se niso mogli odzvati, sedaj pa prosim za Eh, pojmensko glasovanje drugega dela pri obeh eh, predlogih sprememba. Gre za temeljno vprašanje Evropske unije in znova moramo pokazati, da se tukaj zauzemamo za odpravo črn, eh, smrtne kazni in želimo, da se to zgodi na odločen in pregleden način. Prav ali kdo nasprotuje temu, da pojmensko glasujemo o drugem delu k predlogom sprememb 2 in 6? Kdo nasprotuje temu? gospa predsednica nasprotujem temu da imamo poimensko glasovanje kajti temu smo že bili priča kadar imamo jasen postopek da se zahteva poimensko glasovanje če ljudje vedo kakšen je postopek če bomo sedaj dovolili poimensko glasovanje zaradi tega ker je pa nekdo zanj prosil potem lahko vsak eh, prosi za poimensko glasovanje kadar gre to v interesu nekoga izmed nas ali imamo štirideset ljudi ki podpira oziroma se strinja z gospodom pattenom da se zavrne prošnja za poimensko glasovanje ali imamo štirideset poslancev ne torej je poimensko glasovanje sprejeto in bomo nadaljevali z glasovanjem On compte, on compte še štejemo. No, mislim, da je ostalo 40 ljudi, poslancev, tako da poimenskega glasovanja ne bo, kajti ta prošnja ni bila odobrena. Tako da nadaljujemo z glasovanjem. Šesti predlog spremembe. Prvi sveženj za, proti, vzdržani, sprejeto. Drugi del za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog sprem besede za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog osem za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe ena za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe dva v dveh delih, prvi del za, proti, vzdržani, sprejeto. Drugi del za, proti, vzdržani. Vzdržani. Sprejeto. Tretji predlog spremembe za. Proti. Vzdržani. Sprejeto. Četrti predlog spremembe za. Proti. Vzdržani. Sprejeto. Predlog pet. Za. Proti. Vzdržani. Sprejeto. Sedaj pa kot resolucijo kot celo za. Proti. Vzdržani. Sprejeta. Čestitam poročevalcu. Euh, Zdaj prehajamo na imenovanja o posebni odbor za organizirani kriminal, korupcijo in pranje denarja. Tukaj ni bil predložen noben predlog sprememb, tako da bodo imenovanja potrjenja. Zdaj pa poročilo Lambsdorff o Evropski ustanovi za demokracijo. Glasujemo za proti, vzdržani, sprejeto. Potem imamo predlog resolucije glede poročila o širitvi za Srbijo. Gospod Kacin ima besedo. Hvala, gospod predsednica. Dragi kolegi in kolegice, ugotovil sem, da Srbija še ni poslala podpisa na ga sporazuma glede celovitega upravljanja meja gospodu cooperju. ta sporazum je bil potrjen štiriindvajset februarja v dialogu s prištino in je bil eden od ključnih razlogov zakaj je bil srbiji podeljen status kandidatke prvega marca. priština je uradno in posil, podpisano verzijo tega sporazuma gospodu cooperju poslala beograd pa še ne. Um, izvajanje ibm tega sporazuma je nujno in zato mora srbska vlada nujno ukrepati. pozivam vlado naj preda ta dokument s tem ohrani svojo verodostojnost in pokaže tudi zavezanost k izvajanju tega sporazuma. govorim v imenu vseh eh, poročevalcev semci in se jim zahvaljujem za konstruktivno delo pri tem poročilu. hvala. hvala gospod kacin. sedaj pa nadaljujemo z glasovanjem. tretji predlog spremembe za proti, vzdržani, sprejeto. Šesti je brezpredmeten, četrti predlog spremembe za, proti, vzdržani, sprejeto. Sedmi je brezpredmeten, osmi predlog spremembe za, proti, vzdržani, sprejeto. Peti predlog spremembe za, proti, vzdržani, sprejeto. Prvi predlog spremembe za, proti, vzdržani, zavrnjen. Deveti predlog spremembe za, proti, vzdržani, sprejeto. Deseti predlog spremembe za, proti, vzdržani, sprejeto. Dvanajst za, proti, vzdržani, sprejeto proti, vzdržani, zavrnjen. Dva, za, proti, vzdržani, sprejeto. Glasujemo o resoluciji kot celoti, po imensko glasovanje glasujemo. Le vote je fermé. Konec glasovanja. Sprejeto z veliko večino, čestitke poročevalcu. Zdaj prehajamo na poročilo o širitvi za Kosovo. Gospa Lunaček, prosi za besedo, izvolite. Hvala. Najprej bi se rada zahvalila vsem poročevalcem v Senci za konstruktivno sodelovanje pri tem poročilu. Eh, poročilo eh, podpira evropsko perspektivo za Kosovo. Rada bi nekaj pripomnila in nekaj prosila ker smo o tem glasovali v AFET-u že pred dvema mesecema januarja. Uh, se je v takrat zgodilo veliko stvari okrog Kosova in pa znotraj države. Naprimer, kako poteka dialog med Beogradom in Priščino, potem zaključki sveta glede uh, perspektive Kosova v Evropski uniji. Sama sem zato vložila 11 predlogov sprememb uh, glede na te dogodke in bi vas prosila, uh, da jih podprete, pa še prošnja za skupino S in D v zvezi s prvim predlogom spremembe, o katerem bomo glasovali. To je 13. predlog, ta zadeva tudi rezultat dialoga. Da to postavimo na začetek eh, poročila oziroma glasovanja, to ni prav. Mislim, da bi morali o tem glasovati po odstavku 2, ki govori o dialogu. Prosim, eh, poročevalca iz skupine S in D da uh, to prestavimo. Če se skupina S in D ne strinja s tem, potem prosim uh, kolege, da uh, glasujejo proti, kajti to je že vse pokrito v odstavku 2. Hvala. Gospod Rovček, mi temu nasprotujemo in želimo glasovanje, uh, kot je bilo predvideno. Hvala. Predlagam, da glasujemo o predlogu gospe Lunaček. oziroma bomo tako pustili, kot eh, je zapisano. Prošnja gospe Lunaček je zavrnjena, tako da najprej glasujemo v predlogu spremembe 13 za. Proti. Zavrnjeno. Preverili bomo predlog spremembe 13. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Predlog spremljanja 14. Za, proti, vzdržani. Zavrnjeno. Predlog spremembe dve. V dveh delih. Prvi del. Po imensko glasujemo v prvem delu. Konec glasovanja. Sprejeto. Drugi del, tudi glasujemo poimensko, glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Predlog spremembe 15. Pokažite roke, kdo je za, proti, vzdržani. Zavrnjeno. Predlog spremembe 3. Tukaj imamo ustni predlog spremembe, gospod Lunaček. Gospa Lunaček, eh, odstranimo ta predlog spremembe, ga črtate? Da, izvolite. Mislim, da sem, ker je to že izvedeno, da tega ni potrebno omeniti. Gre za aktualne dogodke zadnjih nekaj dni, da jih zajamemo poročilo.

kdo nasprotuje temu predlogu spremembe? Ne. Potem bomo glasovali. Kakšen ugovor? Ne. Torej glasujemo za, proti, vzdržani. Sprejeto. Predlog spremembe šestnajst za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Predlog spremembe štiri za, proti, vzdržani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 19, kdo je za, proti, zdržani, zavrnjeno. Predlog spremijo 8 za, proti, zdržani, zavrnjeno. 20D. Hočete, da preverimo osmi predlog spremembe? Glasujemo. Le vote fermé. Konec glasovanja. Fredo, oprostite. 20D. Mm, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 9 za, proti, vzdržani, sprejeto. 10, kdo je za, proti, vzdržani. To ni bilo jasno, tako da bomo preverili. Glasujemo. Predlog spremembe deset. Konec glasovanja. Sprejeto. Enajsti predlog spremembe. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprejeto. Enaindvajset za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Dvanajst za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Predlog spremembe ena za, proti, vzdržani, sprejeto. Zdaj pa glasujemo o celotni resoluciji poimensko. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Čestitke poročevalki. Zdaj prehajamo na poročilo o širitvi za Turčijo. Predlog spremembe 17 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Predlog spremembe 26. Tukaj imamo ustni predlog spremembe, gospe Omen Rojten, kdo tem ugovarja? Gospa, izvolite kot ustni predlog spremembe bi rada dodala tudi verske skupnosti. Kdo ugovarja temu ustnemu predlogu spremembe? Ne vidim nikogar. Tako da bomo glasovali po delih. Prvi del, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Drugi del, za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Lahko tega preverimo. Drugi del 26. predloga spremembe glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Tretji del, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeno četrti del za, proti. E, nekaj oklevanja je bilo tako, da bomo preverili. Torej, četrti del glasujemo po imensko. Konec glasovanja. Sprejeto. Zdaj pa 25. predlog spremembe. Kdo je za? Proti? Vzdržani? sprejeto. Predlog spremembe ena. Kdo je za? Proti? Zdržani? Spet ni bilo jasno. Bomo preverili. Poimensko glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Predlog spremembe 16. Kdo je za? proti, vzdržani, zavrnjeno. Predlog spremembe dve za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 13. Kdo je za? Oziroma tu imamo glasovanje po delih. Prvi del za, proti, vzdržani, sprejeto. Drugi del za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 18D, kdo je za, proti, zdržani, zavrnjeno. 11, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. 12 za, proti, vzdržani, sprejeto. 3, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. 14 za, proti. Tukaj imamo ustni predlog spremembe. Gospoda Oviolsa, nam želite predstaviti ta ustni predlog? E, sam bi prebral to v angliščini. Hvala. Gospod Lambsdorff. Vrt mikro. Voilà. Uh, dank, Hvala lepa, predsedujoča. Moja skupina je podala prvotni predlog, žal nam je, da ne moremo torej imenovati časopisa. Žal nam je to, ker je to bilo omenjeno v veliko mestih. Kljub temu bomo odprli ustni predlog gospoda Obiosa, ker je pač eh, svoboda tiska naš glavni cilj. Ali kdo nasprotuje temu ustnemu predlogu spremembe? Ne. Torej glasujemo o predlogu spremembe 14 z ustnim predlogom spremembe za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe 5 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 19 poimensko. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Predlog spremembe štiri. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Zavrnjeno. Uh, 39. Uh, odstavek, uh, prvi del za, oziroma poimensko, konec glasovanja. Sprejeto drugi del tudi poimensko oglasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Predlog spremembe 15 poimensko. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Predlog spremenje 20D, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 24 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 21 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 6 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 48. odstavek, eh, poimensko glasujemo. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. 27. Glasovanje po delih. Prvi del, kdo je za, proti, vzdržani. Zavrnjeno. Drugi del za, proti, vzdržani. Zavrnjeno. 50. odstavek originalnega besedila, kdo je za, proti. Ni bilo zelo jasno, tako da še enkrat za, proti, sprejeto. Predlog spremembe 7. Kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Predlog spremembe 8. Za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Ni bilo jasno, tako da bomo elektronsko preverili. Glasujemo predlog spremembe 8. Konec glasovanja. Zavrnjeno. In to z veliko večino. Predlog spremembe 9. Glasovanje po delih. Prvi del. Za, proti, vzdržani. Zavrnjeno. Drugi del. Za, proti, vzdržani. Zavrnjeno predlog spremembe 22, poimensko glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 23 D, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 10, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Še 58, kdo je za, Tukaj imamo ustni predlog spremembe. Gospoda Dartmuta, ki ima besedo, izvolite. Mikrofon, prosim. Ah, Hvala, gospa predsedujoča. Prebral bom ustni predlog spremembe. Gre za to, da pogajanja za članstvo s Turčijo bi morali prekiniti, dokler Turčija ne zaključi z brezvizumskim sporazumom, ki je bil podpisan leta 2009 z režimom predsednika Sirije Bašar al-Asadom. Ustni predlog spremembe je bil to, ali mu kdo ogovarja. Da. Les objections se lèvent. Veliko jih je. Bien, donc cet amendement oral n'est pas retenu puisqu'il y a... Tega predloga, uh, ustnega predloga spremembe ne bomo obdržali, ker je ostalo več kot 40 oseb. Gospa Omen Reuten želi besedo. Izvolite. Madame Reuten, vous avez la parole. A... Gospa Omen Reuten, izvolite besedo. Gospa predsednica. To je običajen predlog spremembe, nima uh, nobene veze z tem ustnim predlogom spremembe in uh, želim, da glasujemo po običajnem postopku, sem proti ustnemu predlogu spremembe. Torej, uh, glasovali bomo o resoluciji kot celoti, poimensko glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto z veliko večino čestitke poročevalki. Zdaj pa prehajamo na poročilo o širitvi za Črno goro. Predlog spremembe dve za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Tri za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Štiri za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Ena za, proti, vzdržani vzdržani, zavrnjeno. 5, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 6 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Zdaj pa resolucija v celoti, poimensko glasujemo. Fermi. Ah, Konec glasovanja. sprejeto z veliko večino. Čestitke. Zdaj pa gospod Bodo, okvir za upravljanje evropskih podjetij, predlog spremembe štiri, kdo je za proti, vzdržani, zavrnjeno. Dve, kdo je za proti, ni bilo zelo jasno, tako da bomo preverili. Elektronsko glasujemo. konec glasovanja. Sprejeto. Gospod Bodu, imate ustni predlog spremembe. K predlogu spremembe ena, izvolite besedo. Alume votre mikro. Ok. Mulțumesc. Aș dori să adaug cuvântul voluntar la punctul 18a želim dodati besedo prostovoljno v točko 18a, da bo to bolj jasno. Torej, glasovali bomo o predlogu spremembe 1 z ustnim predlogom spremembe za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Predlog spremembe 3. Želite preveriti? Prvi predlog velja. Glasujemo elektronsko. Fermé. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Predlog spremljajo tri za, proti, vzdržani, sprejeto. Glasujemo o celotni resoluciji, kdo je za, proti. Ni bilo povsem jasno in bomo raje elektronsko preverili. Celotna resolucija. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Čestitke gospodu Boduju. Prehajamo na poročilo gospe Ivanova. Um, Evropska investicijska banka. Ena. Kdo je za? Oziroma poimensko. Poimensko. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 39, odstavek 39 za, proti, zdržani, zavrnjeno. Odstavek 80 za, proti, zdržani, sprejeto. 81 za, proti, zdržani, sprejeto. 88 za, proti, zdržani, sprejeto sprejeto. 89 v dveh delih. Prvi del, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Drugi del, za, proti, vzdržani, sprejeto. Odstavek 91 za, proti, vzdržani, sprejeto. 95, kdo je za, proti, vzdržani vzdržani. Sprejeto 101 za, proti, vzdržani. Sprejeto 114, poimensko glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Zdaj bomo glasovali o celotni resoluciji. Kdo je za? Prosim, dvignite roke, gospod Goebbels. Postopkovno vprašanje, izvolite. Gospa predsedujoča, zdi se mi, da ste postopali uh, zelo hitro, ko smo glasovali o drugem odstavku 89. predloga spremembe. Mislim, da bi to morali preveriti. Želim, da imamo o drugem odstavku elektronsko glasovanje. Oprostite, to je bilo že sprejeto in tega ne morem dovoliti. Torej še končno glasovanje za, proti, vzdržani, sprejeto. Zdaj pa poročilo Valean o evropskem državljanstvu za leto 2010. Ena eh, glasovanje po delih, prvi del po imensko. Glasujemo. Konec glasovanja. sprejeto. Drugi del poimensko glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Odstavek 10. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Zavrnjeno. Odstavek 30. Za? Oziroma prvi del. Kdo je za? proti, vzdržani, sprejeto, drugi del za, proti. Ni bilo jasno, tako da bomo elektronsko preverili drugi del, glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto je bilo, ampak samo z dvema glasovoma večine. Eh, uvodna izjava I, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Želite, da preverimo? Preverjamo I, glasujemo. Konec glasovanja. To je bilo sprejeto. Zdaj pa še o resoluciji kot celoti. Prosim, dvignite roke, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Najlepša hvala vsem. Zdaj pa še obrazložitve glasov. A peu de silence. Pod Lansdorf, prosim za tišino. In den abstimmung. In den abstimmungslisten. Ist... Na glasovalnih seznamih je moje poročilo kot poročilo na lastno pobudo. Gre pa za poslovniško gledano priporočilo, sveto. To je drugačen značaj. Sicer ne bi bilo potrebno glasovati. Po poslovniku je sprejet takrat, če ni predlogov spremen političnih skupin. Prosim, da popravite dokumente in to ustrezno navedete. Prav, to smo si zabeležili. Tako, sedaj pa razlage glasov.